skupine Alde, da imenujemo gospoda Kenta Johansena kot člana medparlamentarne delegacije Evropske unije in Hrvaške za skupni parlamentarni odbor. Ima kdo kaj proti? Če ne, potem smo to prošnjo odobrili. Zdaj pa lahko začnemo. Za našo prvo razpravo gre za kršitve človekovih pravic, demokracije in pravne države. Najprej bomo razpravljali o Iranu, o nedavnih primerih kršitev človekovih pravic in besedo predajam gospodu Bilderju za dve minuti in pol.